morajo eh, sodelovati v svojih organih v skladu z poslovnikom. Pravni odbor za pravne zadeve je mandata gospe Alex Majer in gospoda Tima Vilkena preveril eh, in eh, predlagal učinek s 15. novembrom oziroma 14. novembrom 2016. So kakršnikoli ugovori veljavnost?